Drage kolegice in kolegi, nadaljujemo. Malce že zamujamo, tako da vas prosim, da svoje pogovore nadaljujete izven dvorane, če se imate o čem za pogovoriti. Tako da prosim, ne motite vseh tistih, ki so v dvorani. Lep pozdrav našim gostom iz službe za zunanje delovanje in tudi iz Centra za uporabne raziskave v partnerstvu z vzhodom. Prosim vas, da nadaljujete s svojimi pogovori izven dvorane, lepo prosim. Res je neprijetno poslušati v stanje mir in hrup. Bom počakala, da še tisti dve osebi tam zadaj v dvorani zaključite s svojim pogovorom torej letos so v IAS podali izjavo v zvezi s tem, da Iran ne spoštuje sporazuma. Sklepi mednarodne agencije so bili potem vključeni tudi v sedem resolucij, ki so bile sprejete v varnost na svetu Združenih narodov. Teheran pa so prosili, da sprejme potrebne ukrepe. Več eh, ukrepov in sankcij je bilo naloženih Iranu. JCPOA, ki je bil sklenjen junija 2015 med Iranom, Kitajsko, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Združenim kraljestvom ter ZDA še vedno obravnavamo kot zgodovinski dosežek, kot bistveni prispevek k svetovni ureditvi področja neširjenja. Poleg tega ta sporazum vsebuje tudi številne zvezojoče določbe v zvezi z iranskim jedrskim programom pod pogojem, da se bo ta program okinil. Ja, prehitro govorim, zato bom malce upočasnila. Skratka, te določbe predvidevajo tudi reševanje sporov. Če do tega ne pride, se lahko naložijo sankcije. ZDA so najavile leta 2018, da se bodo omaknili z tega sporazuma zaradi tega, ker Iran krši ta sporazum. No, tako pravijo ZDA. Evropske tri stranke so temu sporazumu so večkrat podarile svojo zavezanost k temu, da se problem reši v okviru konstruktivnega dialoga. Iran se zdaj počasi odmika od svojih obveznosti. Od januarja smo bili priča povečevanju napetosti ZDA. Predsednik Ruhani je tudi rekel, da ne bo več spoštoval omejitev, ki jih nalaga jedrski sporazum iz leta 2015. Iran v tem trenutku, kot kaže, ni okrepil svojih zmogljivosti za proizvodnjo urana ali bogatitev urana, kar pomeni, da pušča vrata odprta za diplomatsko rešitev. Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so tudi najavili, da bodo sprožile mehanizem za reševanje sporov v okviru JCPOA-ja, ker želijo Iran prisiliti, da spoštuje svoje zaveze. Tu gre za diplomatsko reševanje spora smo v precej občutljivem obdobju. Napetosti so precej visoke, tudi tveganje je visoko. Visoki predstavnik je odpotoval v Ceharan, skušal je prispevati k temu, da bi se v celoti spoštoval sporazum. Vitold Vašikovski. Podpredsednik odbora AFED bo dobil besedo prvi, potem pa še ostala dva gosta. Najlepša hvala, gospa predsednica, da ste uvrstili to točko na dnevni red pododbora. Z vidika AFETA lahko povem, da se v pravem času pogovarjamo o statusu tega sporazuma, o tem, ali Iran sporazuma spoštuje svoje zaveze. Skupni celoviti načrt ukrepanja JCPOA je seveda v našem skupnem varnostnem interesu, je velik dosežek tudi z vidika zagotavljanja varnosti v regiji, preprečuje tekmo v jedrskem oboroževanju. Po smrti generala Sulejmanija pa smo videli, kako pomembno je, da se izognemo tem uničujočim regionalnim konfliktom deeskalacija je zdaj bolj potrebna kot kadarkoli prej. 21. februarja, torej v petek, bo dopotekala 11. parlamentarne volitve v Iranu. Številni analitiki predvidevajo, da bo do v iranskem mažlisu največ mest zasegli ekstremisti, nezmerni predstavniki namreč zmerne predstavnike so že tako ali tako ošibili potem, ko so se ZDA odločile junija 2018, da se bodo umaknile z tega sporazuma in naložile sankcije. Kot je omenila že predsednica, Varnostni svet Združenih narodov je sprejel več resolucij, v katerih Iran poziva, da spoštuje in spolni svoje obveznosti. Mi smo želeli, da bi se čim hitreje našla diplomatska rešitev zlasti glede na to, kakšno je trenutno stanje v Iranu, kot je rekla že gospa Loazo. Mehanizem za reševanje sporov v okviru tega sporazuma je treba uporabljati skrbno in previdno. Predsednik Rohani je rekel, da odločitev, ki smo jo mi sprejeli, ni skladna s členom 36 CPOA, sploh ker so ZDA zapustile ta sporazum. Izogniti se je treba situaciji, v kateri bi se izvajala politika korenčka in palice. Ta politika je prevladovala, preden je bil sprejet ta sporazum. Zdaj bi počasi zaključil, me pa seveda tudi zanima, kakšno je vaše mnenje, Pred 20 leti sem bil polski veleposlanik v Iranu, zdaj pa me zanima, kaj pravita naša dva gosta o tej specifični tematiki. Gospa Loazo, zdaj pa besedo predajam kar vam. Hvala, podpredsednik. Zdaj pa besedo predajam Bruno Šombrunu iz službe zunanje delovanje povedal bo več o tem, kaj namerava Evropska unija storiti za to, da bi Iran spoštoval zaveze, ki jih je prevzel v okviru JCPOA. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa tudi predhodniku, da nas je uvedel temo in da je izpostavil tudi občutljivost razmer, v katerih smo, kar se tiče jedrskega sporozuma z Iranom. Naj pa od samega začetka povem, da EU in visoka predstavnica, še prav posebno, visoki predstavnik, oprostite, je zavezan temu, da se ohrani jedrski sporozum in storili smo vse, kar je v naši moči, kar se tiče diplomatskega dela na tem področju. Naj pa najprej začnem s tem, ker je tema nekoliko širša. Vprašanja, ki so povezana z MPT in stvarmi v dodatnem protokolu, potem pa bom spregovoril še o iranskem jedrskem sporozumu. Vse to je povezano, ampak gre pa na PT še širše. Kar se tiče iranskih obvez po NPT, NPT naj povem, da je z IAEA ja, ja, že 73 sklenil sporozum. Tukaj gre za običajne dostopne pravice, še prav posebno pomembno pa je, da je 2004 bil podpisan dodatni protokol, ki pa gre znatno dle dostopa do jedrskega materijala, do jedrskih lokacij in tako dalje. Ja, ja, lahko ima dostop, dve ure prej mora sporočiti, da želi imeti dostop, to je zelo pomembno, ker je to tako za civilne kot vojaške lokacije. Vendar pa Iran tega dodatnega protokola ni ratificiral 2004, ampak še leta 2015 kot del jedrskega sporozuma je potem se zavezal, da bo začasno začel uveljavljati ta začasni protokol. To želim povedati. Zato, da je jasno, da če ne bo jedrskega sporozuma, potem ne bo tudi teh pravico dostopa iz protokola. Kar se tiče ocene izvajanja zavez strani Irana, pa se seveda zanašamo na IAEA, e to je kompetentni organ za to. Does it for 60 years and since 2003 it issues regular reports. Um, Od 2003 tudi že ja, redno izvajamo kontrolo, prav tako pa tudi kar se tiče varovalk in tudi izvajanja dodatnega protokola. Od 2015 so poročila IAEA e zelo jasna. Agencija preverja jedrski material in ima dostop do vseh lokacij. Ta poročila so javna in dostopna prek spletne strani agencije. Iran pa po NPT izpolnjuje svoje zaveze in tudi po dodatnem protokolu. Mislim, da je to potrebno na začetku povedati. Tako, sedaj pa preidimo na jedrski sporozum, tukaj pa je stvar nekoliko bolj zapletena. Kot del tega jedrskega sporozuma se je Iran zavezal k dodatnim zavezam, prostovoljnim zavezam, ki niso bili v NPT. Naj povem, da je to bil pogoj ukinitvi sankcij. 12 let je trajalo, da smo izpogajali ta sporozum in varnostna resolucija 2231 je to potem potrdila in to je bil velik dosežek. EU in želimo to ohraniti. Kot del dogovora je razgradil dve tretjini centrifug, za 90 odstotkov je e, znižal zaloge obogatenega urana in tudi zmogljivosti za obogatitev urana. 2016 se je začel uveljavljati ta sporazum in Iran je tri leta izpolneval vse pogoje, tudi še 14 mesecev po umiku ZDA in po ponovni uvedbi sankcij, politiko, ki jo je EU kar nekajkrat obžalovala. Maja, in gospod predsednica je to že dejala, je, Maja, je Iran napovedal, da bo počasi zniževal jedrske zaveze, ker ni pravega umika sankcij, pristop manj za manj. Naj povem, da je to pristop, ki ga nikoli nismo sprejeli kot EU. Od julija 2019 je Iran izvedel štiri korake pri zniževanju obveznosti. Najprej, kar se tiče preseganja ravni bogatenja urana, potem povečevanje dejavnosti na področju raziskav in razvoja, glede centrifug in spet bogati uran v podzemnih obratih. Vsi ti koraki so bili preverjeni, poročani, ja, ja, januar 2020, to je dejala tudi gospod predsednica, pa je Iran napovedal peti korak. Zničevanje obveznosti, dejali so, da niso zavezani operativnim omejitvam po jedrskem sporazumu in tudi ne spoštujejo več omejitve centrifug sporazumov. Spet sledimo IAEA, e v stalnem stiku smo z njimi do danes. Zaenkrat tega petega koraka se zdi, še niso izvedli. To so sami opisali kot zadnji korak zniževanja obvez. To pa seveda ne pomeni, da gre za pozitiven razvoj dogodkov. Ti koraki so zaskrbljujoči. Visoka predstavnica, sedaj visoki predstavnik in ostali izražajo zaskrbljenost in pozivajo Iran, da še naprej spoštujejo obveze. Ne sprejemamo principa manj za manj. Prav tako pa ostaja pomembno, da sporozum ostaja v veljavi, kajti vemo, da da je ključna določba, kar se tiče dostopa, to sem omenil, dodatni protokol, pa tudi kar se tiče bogatitve protonija in kar se tiče reaktorja v Araku. Vse to je še v veljavi. Iran je tudi napovedal in povratne informacije IAEA e to potrjujejo, da še naprej sodeluje z IAEA, e še naprej jim daje dostop. Torej, to so pomembni elementi ki kažejo, da jedrski sporozum ostaja v veljavi. In potem nedavni dogodki, vedno več regionalnih napetosti in poleg tega 14. januarja so zunani ministri Francije, Nemčije in Združenega kraljestva pisali vsakemu predstavniku kot koordinatorji sporozuma in so sprožili tako imenovani mehanizem za reševanje sporov zaradi korakov, ki jih je storil Iran, ko je zniževal obveznosti iz porazuma. Prav tako so jasno povedali, ko so sprožili ta mehanizem, da so to storili z jasnim ciljem, da bi razrešili spor. Včasih je bilo to napačno predstavljeno kot korak eskalacije. V javni izjavi je bilo jasno rečeno, da želijo razrešiti spor. Visoki predstavnik kot koordinator pa tudi EAS, smo bili v tesnih stikih z vsemi pogodbeniki sporozuma. Vsaki predsednik je nedavno bil v Iranu, pogovoril se je vsemi tremi pogodbeniki, pa tudi s Kitajci in Rusi in po posvetovanjih je, bilo, je bila sprejeta odločitev, da potrebujemo več časa za sprejemanje odločitev in smo proces podaljšali. Sedaj smo v fazi strokovnih pogovorov med vsemi deležniki sporozuma, gre tudi seveda za jedrske grožnje, pa tudi za umik ZDA sporozuma in za uvedbo sankcij. V tem kontekstu je naš predstavnik tudi dejal, da bi Iran moral pridobiti več na ekonomskem področju od dviga sankcij. To je trenutno stanje. Kot veste, so posvetovanja zaupne. Skupni odbor nameravamo sklicati k malu, potem, ko smo imeli 24. januarja, da bi, mislim, da je tudi visoki predstavnik to storil včeraj, da počne vse, da bi ohranil sporazum in našel konstruktivno pot naprej z vsemi akteri. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Anan Avatabaj še za vašo plat, še pa posebno, kar se tiče glede možnih posledic, če sporozum več ne bi bilo za regionalno varnost, pa tudi za varnost naše carine in globalno gledano. Uh, Hvala lepa. Veliko čast je spet biti v Bruslju. Prosili so me, da naj spregovorim malo o smiselnosti korakov Irana, kar se tiče jedrskega doseja. In povedno je, ko strokovnjaki govorimo o iranskem sporozumu, moramo, se moramo včasih skoraj da opravičiti, ker spet govorimo o tem, obstaja neka utrujenost glede tega sporazuma. Ampak mislim, da moramo govoriti o tem, smemo nehati govoriti o tem, kajti še vedno je možno ohraniti ta sporazum pri življenju. Naj razložim, zakaj mislim, da je to možno. Zato, da bi več vedeli o iranskem pristopu do tega programa, moramo razumeti in se spomniti pomena tega programa za Iran za Iran, gre za vprašanje nacionalnega prestiža in vprašanje mednarodnega priznavanja. Ker to ni tako v prijateljskih programih nekaterih evropskih držav, to ne pomeni, da to ni pomembno za Iran. Po moje, sta to dva pomembna stebra. Prvi znanstveni napredek, drugi pa jedrski program kot znak tehnološke in znanstvene modernosti. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, ali je to res ali ne, ampak za tiste, ki spremljajo ločitve v Ilanu, je znanstveni napredek ključnega pomena. Država, ki ima samo sebe zaokroženo in zato je to pomembno za način razmišljanja civilni jedrski program se uporablja za proizvodnjo električne energije, za zdravstvene izotope, druge programe in Iran resnično izkorišča to komponento. Nekoliko nezaupanje je bilo glede tega pred 17-18 leti in zato so se spoh začeli pogovori o jedrskem sporozumu. Iran je vedno govoril, da jedrski program zadošča pogojem NPT-ja, Pa še nekaj, kar je potrebno omeniti, to so najemlje resno izven urana, ne želim že vnaprej presojati, če je to res ali ne. Fatva, ki je bila izrečena oziroma verski vlog, ki obstaja v Iranu, tole omenja, glede proizvodne in posesti in tudi distribucije jedrskih, jedrskega orožja. To je proti islamskemu zakonu. In to se ne upošteva v Evropi ko se to predstavlja. Ampak mislim, da je to potrebno imati resno. Kritična točka pa je bila tista, da je pred jedrskim sporozumom že prihajalo do zahtev, da Iran ne sme bogatiti doma. Morajo imeti nično politiko bogatitve. In to je potem nasprotil s tem prestižom in To je nekakšna prepoved, kar v bistvu bi bilo zajamčeno po sporozumu NPT 2002-2003, saj je potem jedrski program spremenil dodatni program, ko, so, ko je Zahod pritiskal na Iran in je Iran skušal pokazati, kako je odporen, kako se upira in potem so razprašali prek jedrskega sporozuma šlo je vedno za geopolitično vprašanje na Bližnem shodu. Jedrski dosje pa je bil tisti, kjer se je vse to osredotočalo. Tako so omejevali Iran, Iran pa je kazal svojo, kazal svojo odpornost, je izzival s tem, kazal je odpor. Iran se je igral s tem pojmom jedrske grožnje. Dejali so, da niso del jedrskega programa, sam vseeno mislim, da je to res, ampak potem včasih je prihajalo do dvoumnosti, ki so, kot sem že dejal, vodile do jedrskih pogovorov. 2003 smo gostili tri zanane ministre Francije, Nemčije in Velike Britanije v Teheranu. In dvoje je bilo potrebno preprečiti: jedrsko bombo v Iranu z evropskega vidika in grožnjo vojaške eskalacije v regiji. Mislim, da je pošteno, če povem, da se soočamo s podobnimi razmerami. Smo na nekakšnem križišču. Z evropskega vidika je grožnja izraelskega, ameriškega napada na Iran, na obrate, jedrske obrate v Iranu, ali pa da Iran zapusti sporozum in se potem jedrska grožnja poveča. In to je torej tista razsežnost, ki jo Iran uporablja za to, da bi se odzval na pritisk, ki se ga izvaja na nj. Naj še nekaj izpostavim, zakaj je bil jedrski sporozum mogoč. Režim sankcij, ki je takrat obstajal, je imel ekonomski učinek, politični učinek, ki je potem vodil do voljnosti sklenitve sporozuma strani Irana, pa je bil konec doktrine nične bogatitve Irana za Iran. To je bila tista čarobna palčka Obame, ki je vrnila Iran za pogajalsko mizo. Koliko časa še imam? Dve minuti? kjer smo trenutno, soočamo se s tem, da vidimo, da se na Iran izvaja velik pritisk, še pa posebno ZDA. In tukaj se potem Iran odziva na dveh frontah. Po eni strani na regionalni, ko je eskalira stvari v Perzijskem zalivu, ko grozi zaveznikom ZDA in potem druga fronta je jedrski dosej. Po eni strani moram izpostaviti, da če bi Iran resnično želel, želel zapustiti sporozum, bi to že storil, po mojem mnenju, do sedaj. Tako da vidimo še vedno neko pripravljenost od Teheranu, da se to ohrani kljub petim korakom, ki so že bili omenjeni. Najpomembnejša točka, po moje, pa je, da inšpektori še vedno ostajajo v Iranu, inšpekcijski režim ostaja nedotaknjen, vsi vedo, kaj Iran počne. Naj pa zdaj zaključim z nekaterimi priporočili. Mehanizem za reševanje sporov ima biti so reševanje. In resnično je potrebno razrešiti celoten spor, ne pa samo kazati s prstom. Ali samo širiti tega, da bi mehanizem deloval zaradi mehanizma. Ne, gre za reševanje. Kako bi lahko rešili ta spor? tako da bi dali določeno spodbude za Iran, da ne bi več zmanjševal obveznosti. In tukaj je magična beseda instinkt. Če ohranimo trgovino z Iranom, bomo spodbujali Iran, da ne znižuje obveznosti. Še dve točki. Iran, bodo hope za regionalno pobudo, morda to kritizirate, ampak tukaj je potrebno petini teden na našo stran. In potem še druga točka, res zadnja. Govorimo o pobudi treh. Tisti najpomembnejši signal iz Evrope bi bil, da bi trije zunani ministri šli v Teheran, pa visoki predstavniki, in bi potem pokazali enotno fronto, enotno evropsko fronto proti ameriškemu pristopu glede sporozuma. To bi Iranu dalo vsaj določen znak politične zavezanosti strani EU. Se pa čujem, da sem bil predolg, lahko se kasneje pogovorimo še o čem. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa gospod Mikser SND. Thank you, Chair. Uh, I have a couple of uh, questions. Hvala, predsednica. Nekaj vprašanj. Najprej kar se tiče prejšnje točke na dnevnem redu. Spomnim se, da takrat, ko smo podpisali sporozum, je prihajalo do upozoril, da je Iran zgolj nekaj mesecev pred tem, da postane jedrska velesila. Potem takoj po dosegi sporozuma pa so nekateri od teh strokovnjakov svarili in začeli svariti in se začeli pritoževati nad predkratko dobo tega sporozuma, da so to je dobro za zdaj, ampak kaj bo pa čez 10-15 let? In res, če ste na robu vojne, potem bi preložitev to za 10-15 let bila dobra stvar. Tako da še danes obstaja nekaj razlik, kar se tiče propada jedrskega sporozuma, kako bi to lahko vplivalo na Iran, kako hitro bi potem Iran lahko imel jedrsko bombo. Lahko torej poveste več o tem, ali obstajajo razlike med ameriškim, evropskim in ruskim pristopom, stališči, kar se tiče propada sporozuma za iranske jedrske zmogljivosti. Pri prejšnji točki je eden od deležencev dejal, da obstajajo razlike, kar se tiče mednarodne ocene grožnje Irana za širjenje jedrskega orožja. ZDA meni, da je Iran srednjeročna grožnja, Rusija pa ne. Se strinjate s tem? In ali to vpliva na razprave o prihodnosti sporazuma? In potem končno, eden od govornikov je dejal, da se javni politični diskurs v Evropi osredotoča predvsem na potrebo, da se ohrani sporazum kot veliko diplomatsko zmago, Evropske unije. V bistvu pa bi se morali bolj sredotočati na verifikacijski mehanizem IAEA e in obveznosti Irana po NPT. In to je seveda v, interesu, v varnostnem interesu tudi Evrope, kot odvračanje jedrske grožnje. Se strinjate s tem, da da če želimo zaščititi sporozum, moramo morda nekoliko bolje usmeriti javno razpravo v Evropi. Merci pour les vins, monsieur. Hvala lepa, zeleni gospod Buhner. Vielen Dank, vielen Dank auch für diese aus... Hvala lepa, hvala lepa za te vaše vodne besede. Veliko smo slišali o bogatitvi urana. Vidik, ki se mi zdi pomemben, pa je, zakaj ima Iran tudi interno velike težave. Revolucionarna garda je na Jatola, so zelo proti sporozumu. Vlada pa je sporozum uveljavila z obljubo, da bo s koncem sankcij zagoteno boljše življenje prebivalstva. To se ni zgodilo. Še prav posebno ne zdaj, ko ZDA ni več. Evropa se je uklonila grožnjam ZDA in je sankcije spet uvedla. Pomembna točka pa je, če želimo pripričati večino v Iranu, da ohranijo sporazum, potem moramo ustvariti možnosti, saj z naše strani, da odpravimo sankcije. Iranski zunani minister in vsi ostali so to veliko krat že dejali. V EU imamo finančni mehanizem, ki omogoča zelo omejeno trgovino z Iranom. Finančni obseg je veliko premajhen, da bi omogočal izvoz nafte, na primer, to pa je zelo pomembno za Iran. To je eden glavnih virov financiranja za Iran. Konkretno, če želimo kaj doseči, potem lahko razpravljamo na dolgo in široko o jedrski tehniki. To je moje strokovno področje, to rad počnem, ampak politično nam pa to ne pomaga. Politično pa moramo prenehati s sankcijami, če želimo kaj doseči. Hvala. Merci pour la gue, monsieur Wallace. Gospod Wallace, gue. Thanks very much. And uh, just a quick question to both. Hitro vprašanje obema. Že na zadnjem sestanku sem zastavil vprašanje gospod Hips, ko sem ga, gospod Hipsa, ko sem ga vprašal, zakaj so bili nemočni za reševanje elementov pod jezikovnim sporozumom, ali bi lahko storili več in dejal je, da so se najbolj bali sankcij. Mislite, da Evropa lahko dejansko reče, da ameriško stališče ni v interesu miru, ni to, kar si evropejci želijo. Mislite, da bi Evropa lahko zbrala pogum in bi sprejela stališče, ki je bilo neodvisno od ameriškega in bi storili tisto, kar je prav. In bi sporazum spet bolje deloval. Hvala lepa, Renew Europe, Ostrovičius. Hvala lepa. Malo nasprotujoče mnenje imam. Včasih so ekonomske sankcije nujne, neizogibne, da se države spet začnejo boljše obnašati. Sploh države, ki so za širjenje jedrskega orožja, ki bogatijo uran in so blizu jedrskemu orožju. In to bi bila potem velikanska grožnja za države v regiji, pa verjetno tudi globalno. Torej, do kakšne mere bodo ekonomske sankcije preprečile Iranu nadaljno pot pri bogatitvi urana in širjenju jedrskega orožja, bi lahko to ostavilo finančno, kajti sveda potrebuje veliko denarja za to. In drugič, Iran je v programu razvoja izstrelkov naprednejši. In sosednje države se čutijo vedno bolj ogrožene zaradi razvoja raketnega programa. Kot vemo, Iran zagotavlja izstrelke nekaterim terorističnim organizacijam, kot je Hezbola, za napade na Izrael. In ti sistemi za izstrelke so napredni. Bolj se torej trudijo pri razvoju teh sistemov in verjetno bo tako še v naslednjih letih. Kako lahko to povežemo? obogatitev Irana in širjenjem jedrskega orožja. In ali nas naj tiste reki skrbijo? Merci, enfin. Hvala lepa. Peters, ELS. Uh, thank you, Madam Sheriff. Uh, I... Hvala lepa. Hvala lepa. Govornikom za vse te informacije, seveda ni prvič, da vodimo to razpravo in veste, da preberemo vse dokumente, ki jih sprejmemo poročilo o izvajanju varnostne obramne politike, zelo pomemben dokument. To smo sprejeli, večina, čisto vsi niso bili za. V 56. točki smo zapisali tole in zanima me, kaj menite o tem, to smo potrdili v Strasburu. Citiram. Pozivamo visokega predstavnika, da izkoristi vse politične diplomatske vire, ki so na voljo, da zagotovimo nadaljno uporabo jedrskega sporozuma in tudi eh, pogodbo o zniževanju jedrskega orožja. Potem pa izpostavljamo v istem odstavku zmogljivost EU, da diplomatsko stopi v stik z vsemi akteri, da je to zelo pomembno in to se mora v polni meri izkoristiti. Menili ste že, da ukrepi visokega predstavnika z drugimi državami pomenijo ravno to, kar je bilo potrjeno. Potem pa vprašanje, to so menili že nekateri drugi, je to dovolj, je to edina pot za reševanje tega spora ali pa moramo storiti več razprava o sankcijah, da ali ne ali pa je to, kar je bilo sprejeto v Strasburu, naša pot naprej. Hvala. Merci, me... Hvala lepa. Zdaj dobijo besedo naši govorniki. Tudi jaz sem danes že marsikaj slišala. Veliko jih je govorilo o tem, da je treba Iran obravnavati kot čisto običajno državo in da ne smemo diskriminirati proti njim. No, vprašamo se lahko, ali je Iran res treba tako obravnavati, zato ker vseeno podpirajo teroriste in želijo izvoziti svojo revolucijo in prispevajo k nestabilnosti v tej regiji. Obstavajo torej napetosti in protislovja. In um, zanima me, kaj imate o tem zapovedati vi. Izvolite. Hvala hvala za ta vprašanja. Na vprašanja bom poskusil odgovoriti najprej tako, da podam splošni komentar, potem pa bom podal bolj konkretne odgovore. Najprej, zakaj smo imeli ta sporozum z Iranom? Jasno je, da gre za jedrski sporozum. Sankcije so samo manjši del. Ne gre za sporozum, ki bi bil namenjen regionalni stabilnosti, to je bila odločitev, ki je bila takrat sprejeta na osnovi izvedljivosti in želeli smo, da bi imeli trden jedrski sporozum. Če si sporozum natančno preberemo, lahko vidimo, da ima veliko prilog in podrobnosti, tudi kar zadeva preverjanje in ta fatwa, ki je bila razglašena, da Iran je dejal, da ne želi imeti bombe, ampak odziv je bil tisti klasični, verjami, ampak preveri. Režim je torej zelo trden, kar zadeva preverjanje. In Mednarodna agencija za atomsko energijo o tem poroča. Pogodbenice sporozuma so se strinjale, da odpravijo sankcije in Evropa je to storila. Evropska unija je umaknila vse sankcije v skladu z iranskim sporozumom in nekatere sankcije so ostale, ampak te so v skladu s sporozumom, novih pa nismo naložili. No, ena od pogodbenic sporozuma pa se je iz političnih razlogov po volitvah odločila, da se umakne iz sporozuma to je odločitev, ki smo jo obžalovali. Obžalujemo jo še naprej, kajti menili smo, da bi regija bila varnejša, če bi vsi ostali v tem sporazumu. Združene države so potem naložile nove sankcije, vključno z ekstrateritorijalnim delovanjem. Mi smo torej umaknili svoje sankcije, ampak eh, podjetjem ne moremo določiti, kako naj poslujejo. Mi nismo nacionalizirano gospodarstvo. Podjetja, če bi delovala, bi bila izpostavljena potencijalno ameriškim sankcijam in to pomeni, da bodo podjetja potem sprejela določene odločitve in to ima svoj učinek, tega se zavedamo. In vprašanje potencijalnih prednosti umika sankcij obravnavamo tudi z predstavniki Irana in želimo si, da bi Iran od tega imel prednosti, ampak zelo pomembno je vedeti, da je Evropska unija umaknila sankcije, spoštovali smo svoje zaveze, svet lahko torej umakne sankcije, ne more pa drugih prisiliti, da trgujejo z Iranom. Instex je bil omenjen, to je zelo pomembno, kajti to je instrument, ki je namenjen gospodarski, gospodarskemu sodelovanju, ne da bi bili izpostavljeni sankcijam. Govorimo o tem, kako bi lahko ta sistem bolj uporabljali, najprej na področju humanitarne trgovine, ampak v končni fazi to ne bi bilo nujno povezano samo s tem, kar zadeva učinek jedrskega sporozuma in širjenje za tveganje za neširjenje jedrskega orožja, ko je bil sprejet sporazum leta 2015, so domnevali, da bi Iran lahko imel jedrsko orožje v roku dveh mesecev. To je bilo precej kratko obdobje. Iran je izpolnil svoje zaveze, izpolnjuje jih že tri leta in rok takrat je bil okrog eno leto. Zdaj Iran to zmanjšuje zaradi korakov, ki jih sprejema, ti koraki se zdaj zmanjšujejo, ampak rok za jedrsko orožje se je zdaj skrajšal, ampak še vedno se ocenjuje na približno eno leto, zato ker je to povezano tudi z razvojem tehnične opreme in še vedno smo približno torej pri enem letu, eno leto do tega, da bi Iran imel jedrsko orožje. Balistične rakete, o tem je prav tako nekdo govoril. V resoluciji Varnostnega sveta OZN je to omenjeno, gre za bojne rakete z jedrskimi konicami. Če bi imeli jedrski sporozum z Iranom in če bi v njem sodelovali vse pogodbenice, potem bi bilo tveganje nižje, po našem mnenju. Če ni jedrske naprave, ki bi jo lahko namestili na raketo, potem pač ni jedrske rakete. To zveni preprosto, ampak tako pač je. Zato toliko poudarjamo dejstvo, da Iran tri leta je spoštoval sporozum in sporozum je deloval in prispeval je k regionalni varnosti in stabilnosti. Zdaj so zadeve bolj zapletene, to moramo upoštevati in s tem prehajam na prizadevanja visokega predstavnika. V začetku leta smo videli da je prišlo do dviga napetosti v tej regiji, potem ko je bil ubit general Sulejmani, temu so sledili napadi z raketami in visoki predstavnik je tako izklical svet zunanje zadeve, od zunanih ministrov je dobil mandat, da se oglasi v tej regiji, da govori z različnimi partnerji in da govori o regionalni varnosti z upoštevanjem tudi ukrepov za znižanje napetosti in tako naprej. Bil je v Teheranu, govoril je tudi o jedrskem sporozumu in imel je precej široko zastavljeni mandat. In to počne še naprej, kar zadeva jedrski sporozum z Iranom, potem ko je Iran uh, sprožil klauzulo, je poskusil poskrbeti, da bi vsi poskusili ohraniti sporozum, da bi poskusili najti nek način nadaljevanja dela. In takšna je trenutno situacija. Obravnavamo pomisleke E3, kar zadeva jedrsko stran, poskušamo pa seveda ugotoviti, ali je mogoče doseči kak premik tudi na ekonomski ravni, kajti to bi vodilo do spodbud za Iran, da spremeni svoje ravnanje. Samo da preverim, ampak mislim, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Pet minut, gospod Tabataj. Izvolite. Hvala. Hvala lepa za vaša vprašanja. Gospod Mikser. Lepo ste povedali, da je šlo najprej za tveganje oborožitve, potem pa nekaj o prenehanje uporabe, ampak zagotavljam vam, da gre zdaj za nekaj drugega. To je zdaj neke vrste posredniški dosije. Vedno se nekaj drugega vključuje v ta sporozum, zato da se problematizira ta dosežek. Kar zadeva prenehanje uporabe, zunani minister Irana je dejal nekaj, če se nikoli ne bi povedal, če ga ne bi podpirali oblasti doma, namreč Iran ponuja možnost, da bi iranskemu parlamentu dali protokol, ki bi ga potem ratificirali ne leta 2023, ampak še prej. Vse klauzule o prenehanju uporabe bi potem postale nerelevantne. Iran in tveganje, da bi Iran postal jedrska država, To tveganje je mogoče rešiti, če prisluhnemo Iranu, seveda v zameno za to, da odpravimo sankcije, kako je povedal gospod Šol. Mislim, da zadeve ni treba zastaviti drugače, da bo to postalo uspeh. Držati se moramo besedila in tehničnih elementov. Gospod Bühner, omenili ste notranje politične razmere v Iranu, revolucionarna garda ali visoko poveljstvo revolucionarne garde ni bilo proti temu sporazumu. Po sprejetju sporazuma je šlo za konkurenco o tem, kdo bo imel največ od tega gospodarskega buma, ki so ga pričakovali v Iranu. Ni šlo za to, ali je sporazum dober ali slab, vsaj ne v strukturah moči Islamske republike. Tistim v Iranu, ki zagovarjajo sporozum, bi morali dati še več materijala za to, da to tudi izpostavijo. In spet tukaj se pojavlja Instex, to je omenil že gospod Šol. Gospod Wallace, govorite o spremembi paradigme, ki je potrebna za to, da bi Evropa razvila strateško avtonomijo na področju globalnih vprašanj, kot je to. Mislim, da bomo zato potrebovali vsaj še eno generacijo političnih elit, Politični instinkt za čezatlantsko zvezo je še vedno živ. Vedno, ko se napetosti dvignejo, se omenja ta čezatlantska vez in tudi američani govorijo o tem, čeprav sploh ne gre za to, gre za neširjenje jedrskega orožja in to vrstni pritisk američanov na evropejce, je zaenkrat uspešen. Ta sprememba paradigme bi po mojem lahko prišla šele v naslednji generaciji evropskih voditeljev. Gospod Avštrevičius, sankcije za to, da bi spremenili vedenje, da nekatere države so spremenile svoje vedenje zaradi sankcij, ampak to ne velja za Iran in politike v Iranu. Evropejci so spremenili svojo politiko do Irana, tudi druge države so spremenile svojo politiko do Irana in to je pač namen sankcij. Država, ki so ji naložene sankcije, ne spremeni svojega vedenja. Druge države spremenijo, države, ki nalagajo sankcije. Zato ni prišlo do pozitivnih premikov v Iranu zaradi sankcij američanov. In kar zadeva vprašanje, ali je obisk visokega predstavnika dovolj, Mislim, da bo zdaj spet treba zagotoviti več zaupanja. Pred nekaj leti je bilo drugače, mislim, da smo bili že preko te faze, ampak zdaj potrebujemo signal, da je Evropa združena, vse kar zadeva tiste na ključnih položajih, to so države E3 in visoki predstavnik. Zato, ker sem v Bruslju, pa ne samo to, ampak tudi zato, ker Evropska unija potrebuje to spodbudo, želim povedati, da. je visoki predstavnik vedno imel tukaj vodilno vlogo in vedno se je eh, dobro zoprstavljal pritiskom američanov. To je bila prej Mogherinijeva, zdaj pa Borel. Druge evropske države niso bile tako stroge, ampak mislim, da ga morajo podpreti tudi države E3. Hvala, hvala našim govornikom. Predlagam, da zaključimo to točko na dnevnem redu in da preidemo na naslednjo točko v nekaj minutah. Govorili bomo o varnostnih razmerah in o denuklearizaciji korejskega polotoka. Aber dann ich melde mich nochmal wegen. Super, wenn du da bist und ich bin sehr interessiert dran, was du so. Nee, natürlich, das, was da los ist. Genau. <laughs> <laughs>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 Ja, so thank you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 Euh, euh, Tako, prehajamo na naslednjo točko. Govorili bomo o varnostnih razmerah v vzhodnji Aziji in obetih za denuklearizacijo korejskega polotoka. Predstavljam naša dva govornika. Gospod Brender je tukaj, ki je odgovoren za Avstralijo, Novo Zelandijo, Pacifik in tako naprej, pri SZD. Jedrske dejavnosti Severne Koreje so zaskrbljujoče že več desetletij. Po umiku iz NPT-ja leta 2003 je država začela pospeševati jedrski program in v naslednjih desetletjih. V naslednjem desetletju so izvedli pet jedrskih preizkusov, Po vsakem preizkusu je sledila resolucija Varnostnega sveta OZN, v kateri so pozivali državo, da opusti jedrski program in da tako preneha izvajati s tem povezane dejavnosti. To so spremljene tudi sankcije, ki so bile namenjene temu, da bi preprečili Severni Koreji, da razvije jedrsko tehnologijo in da jo razvija še naprej. ZDA, Japonska, Avstrija, EU so uvedle dodatne sankcije za to, da bi še bolj pritisnili na Severno Korejo in južnokorejski predsednik podpira mednarodne sankcije in je vse eno sprejel odločitev, da poskusi pomiriti napetosti med obema Korejama. Prvi vrh med ameriškim predsednikom in Japonskim severnokorejskim voditeljem je potekal junija 2018. Skupaj so podpisali izjavo v Singapurju, kjer so se zavezali temu, da bo Severna Koreja poskusila izvesti popolno denuklearizacijo, ampak eh, potem se ni zgodilo nič. Kim Jong-un je podal nekaj nedavnih izjav po tem, ko srečanje v Štokholmu ni bilo uspešno in dejal je, da Severna Koreja ni pripravljena opustiti jedrskega programa in večina prizadevanj v prihodnosti bo odvisnih od američanov in če se bodo američani odločili, da bodo namestili v Guamu balistične rakete, ki imajo doseg 1800 do 2400 km, bi to pomenilo, da bi lahko v 20 minutah dosegle Pjongjang. To pomeni, da bo težje pomiriti napetosti na Korejskem polotoku. Vloga Evropske unije se zdi je zelo omejena, nima ne vojaške prisotnosti, ne zavezništva v vzhodni Aziji, Zato bi lahko s pomočjo pogajanj med ZDA in Korejo prišli do novih sporozumov in to je velik eh, izziv, tako na finančni kot tudi tehnični ravni. ZDA in Severna Koreja in tudi regionalne sile igrajo tukaj najpomembnejšo vlogo, ampak Evropska unija bi prav tako lahko zagotovila finančno pomoč pri procesu denuklearizacije. Lahko bi zagotovili tudi inšpektorje, ki bodo preverili razgradnjo materijalov in ki bodo poskrbeli, da se upravljanje z jedrskim materijalom izvaja tako, kot je treba. Evropska unija ima tukaj svojo vlogo, seveda lahko uporabimo tudi svojo diplomatsko in svoj diplomatski vpliv in poskrbimo lahko, da bi bili upeti v te procese. Najprej dobi besedo gospod Pačeho Pardo, ki nam bo podal svoje mnenje o tem, kakšne so možnosti za to, da bi se spet začela pogajanja med ZDA in Severno Korejo. Govoril bo tudi o tem, kakšne so možnosti za sporozum, ki bi bil namenjen denuklearizaciji, potem pa bo dobil besedo tudi gospod Brender. Izvolite. Hvala, hvala lepa, hvala za povabilo prosili ste me, da spregovorim o možnostih za denuklearizacijo Severne Koreje in to bom storil tudi v svoji predstavitvi. Na začetku bom omenil ozadje, torej zakaj Severna Koreja izvaja program jedrskega oboroževanja in govoril bom tudi o tem, kakšna je vloga Evropske unije, kajti mislim, da bi evropejci lahko odigrali pomembno vlogo pri tem, poskušamo, da bi Severna Koreja sprejela korake na poti k denuklearizaciji. Verjetno veste, da je jedrski program Severne Koreje že precej star, začeli so v 60-ih, letih prejšnjega stoletja. Severna Koreja je NPT zapustila leta 2003 in potem so pospešili svoj program. Zdaj gre skoraj že za 20 let, odkar aktivno razvijajo svoj jedrski program. Kasneje bom potem povedal, ali menim, da je denuklearizacija sploh mogoča, ampak to je proces, ki bo v vsakem primeru trajal zelo dolgo to bo prav gotovo trajalo dlje od ene administracije v ZDA ali ene administracije v Južni Koreji. Zakaj Severna Koreja razvija jedrsko orožje? Najprej odvračanje. Videli smo, kaj se je zgodilo z drugimi voditelji, ki niso imeli jedrskega programa, naprimer na Bližnjem vzhodu. Severna Koreja seveda ima to v mislih pa ne samo to. Američani so prisotni v vzhodnji Aziji in Severna Koreja potrebuje ta program kot eh, način odvračanja proti morebitnemu napadu in proti temu, da bi američani ali južni korejci ubili koga na vodilnem položaju. In podobno kot za Iran velja za Severno Korejo tudi to, da gre za vprašanje legitimnosti. Konkurenca je med Severno in Južno Korejo o tem, katera država je gospodarsko uspešnejša in Severna Koreja je pomembna ter na področju mednarodnih odnosov, ker imajo jedrsko orožje. Če ne bi imeli jedrskega orožja, prav gotovo ne bi toliko govorili o tej državi, ne v Evropi, niti v Ameriki. Gre tudi za komponento zbiranja finančnih sredstev, oni zagotavljajo elemente jedrskega orožja bližnjemu vzhodu, zato ker potrebujejo gotovino, drugače bi režim težje preživel, če ne bi tako zbirali finančnih sredstev. In seveda zgodovina družine Kim in potem tudi nasledstvo, kajti družina Kim meni, da je ena od nalog ta, da nadaljujejo prizadevanja deda in očeta, da razvijajo jedrsko orožje. Zakaj je Severna Koreja največja grožnja za režim NPT? Zato, ker širijo jedrsko orožje in to že desetletja. Večinoma izvažajo na Bližnji vzhod, ampak tudi zato, ker širijo in delijo svoje znanje z Iranom, pa tudi Sirija in Egipt, Libija. Veliko držav po svetu je dobilo strokovno znanje iz Severne Koreje. Sprejeli so naprimer jedrske znanstvenike iz Severne Koreje, ki so jim pomagali pri gradnji jedrskih zmogljivosti. In Severna Koreja se je umaknila iz NPT-ja leta 2003. Večjih posledic pa ni bilo. Dobro, diplomatsko da, zdaj govorimo o odpadniški državi, in naložili so jim veliko sankcij, vendar režim je še vedno živ. Lahko bi rekli, da so danes gospodarsko in politično močnejši, kot so bili leta 2003. In Severna Koreja lahko eh, predstavlja zgled za druge države. Drugi bi lahko menili dobro, če je Severna Koreja tako uspešna, zakaj ne bi bili uspešni tudi mi? Kaj lahko Evropska unija stori, ko se bodo začela pogajanja in ko bo podpisan sporozum z Trumpovo administracijo ali pač s komerkoli, ki ga bo nadomestil zdaj ali čez nekaj let? Američani morajo, oziroma Evropejci morajo še naprej podpirati NPT, Severna Koreja to jemlje resno. Gre torej za soglasje, da bi Koreja morala spoštovati NPT, tudi če je zapustila ta sporozum. Z diplomatskega vidika je to nekaj, kar je Koreji pri srcu. In zelo pomembno je, da ukrepimo diplomatske vezi s Severno Korejo od leta 2015. političnega dialoga med EU in Korejo. Ni, to je napaka strani Evropske unije, kaj ti Evropska unija bi lahko Severni Koreji neposredno povedala, zakaj je Evropski uniji mar za to, zakaj si želimo poskrbeti za denuklearizacijo in zakaj želimo doseči svoje, zato da ne hodimo preko posrednikov na primer preko Južne Koreje ali Američanov, kajti tudi oni imajo svoje interese in diplomatske stike je mogoče navezati tudi preko drugih organizacij. Imamo naprimer konzurci za neširjenje jedrskega orožja v EU, pa tudi nevladne organizacije, ki delajo na področju neširjenja jedrskega orožja. Te organizacije bi lahko bolj podprli, zato da bi navezali stike z Severno Korejo in morda bi lahko dosegli tudi koga v Pjongjangu. Evropska unija bi morala pomagati Severni Koreji tudi pri odločitvi za denuklearizacijo. Severna Koreja tega ne bo storila prostovoljno. Potrebujejo čim več spodbude, več institucij, več držav, ki bi jih spodbudili k temu. Srečen že dolgo ni bilo, ampak eh, diplomacija še vedno velja, kar zadeva odnose ZDA in Evropske unije. Severno Korejo. Mislim, da bodo volitve kasneje letos pripeljale do tega, da bo diplomacije več, ne glede na to, kdo bo zmagal v Ameriki. Pa tudi med Korejama je diplomatskih stikov vedno več. Diplomatski stiki so zdaj močnejši z novim predsednikom. Novi predsednik v Južni Koreji imamo da še dve leti. Mislim, da mora Evropska unija to podpreti. In tudi kar zadeva izvajanje sporazuma. Mislim, da bo nekoč prišlo do sporazuma med uh, Severno Korejo in Ameriko in v tem sporazumu bo omenjena beseda denuklearizacija in Evropska unija bi morala zagotoviti tehnično pomoč. Američani so že navezali stike z nekaterimi državami, naprimer Francijo, da bi zagotovili tehnično pomoč, ko gre za razgradnjo jedrskih eh, zmogljivosti v Severni Koreji. Prav tako bo treba spremljati režim inšpekcij, ki ga bo sicer izvajala IAEA, e ampak lepo bi bilo, če bi evropske države tudi sodelovali pri tem v okviru mednarodnih organizacij, lahko bi tja poslali svoje inšpektorje, ki bi upravljali delo na terenu. Prav tako bo treba zagotoviti svežen spodbud, naprimer pomoč, gospodarsko pomoč in tako naprej, če bo Evropska unija povabljena, da pove svoje, da doda svoje k zasnovi projekta, bi morali biti zelo pogumni. In kar zadeva vprašanje, kaj storiti z jedrskimi zmogljivosti Severne Koreje. Severna Koreja bo prav gotovo zahtevala, da lahko miroljubno uporablja te zmogljivosti in Evropska unija ima izkušnje na področju spremljanja teh prizadevanj in zato bi morali tudi pri tem sodelovati. In še zadnja točka, ali je mogoče doseči denuklearizacijo Severne Koreje. Na kratek rok je odgovor ne, to se ne bo zgodilo ne zdaj, ne čez pet let, ampak eh, sporozum med ZDA in Severno Korejo je realističen in o tem lahko govorimo kasneje, če bo o tem kakšno vprašanje. In sporozum bo vključeval zavezo za denuklearizacijo. Severna Koreja bo torej sprejela, da mora izvesti denuklearizacijo. In medtem bi lahko prišlo do omejevanja in razgradnje jedrskega programa v Severni Koreji in sicer postopoma, v zameno za seveda gospodarsko pomoč in druge spodbude. Mislim, da je to zelo verjetno. Zaenkrat bom tukaj končal. Hvala. Hvala lepa, gospod Brenner je naslednji. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Naj vam povem, kaj meni e SZD o tej temi. Evropska unija ima globalno strategijo za leto 2016 in gre za vedno bolj zapleten svet, zato to vpliva tudi na Evropsko unijo. Evropska unija si želi, da bi imeli v Aziji mir in varnost. 40 odstotkov trgovine gre skozi Južno Kitajsko morje. Severna Koreja in njen jedrski program je zato zelo pomemben element nekaj besed o pristopu EU do jedrskega programa Severne Koreje. O nekaterih elementih smo že govorili, ampak politika EU je naslednja. Za nas je to kritičnega pomena. Trenutno bolj kritično kot eh, sodelovanje, ampak eh, gre za politiko, pritiskanja s pomočjo sankcij. Sankcije na ravni OZN, pa tudi na ravni EU preko kanalov komuniciranja, ki so odprti. Ta politika kritičnega sodelovanja ni namenjena sama sebi. Gre za to, da bi imeli dokončno razgradnjo jedrskega programa in drugega orožja za množično uničevanje v Severni Koreji. To mora biti popolno in preverljivo. Velja pa za jedrsko orožje in drugo orožje za množično uničevanje. To mora vključevati tudi program balističnih raket v Severni Koreji in to vseh dosegov. Želimo si, da bi dosegli pomiritev napetosti na Korejskem polotoku in v regiji. Želimo si, da bi dosegli globalni režim neširjenja orožja in sklic na to je že bil omenjen. Prav tako si želimo, da bi pomagali izboljšati razmere na področju človekovih pravic v tej državi. Evropska unija meni, da je mogoče samo diplomatska rešitev za vprašanje jedrskega programa Severne Koreje in to je zelo pomembna izjava. To pomeni, da so pogajanja ključnega pomena in sicer pogajanja med Severno Korejo in ZDA. Podpiramo tudi vlogo Južne Koreje in prizadevanje Južne Koreje za zbliževanje. Kaj ti zbliževanje med Korejama je ključnega pomena za reševanje jedrskega vprašanja. Če ne bo napredka na področju denuklearizacije, in um, to je tudi ključna ugotovitev, če ne bo napredka, potem moramo ohraniti pritisk preko sankcij, zato da se pripravimo na diplomatsko rešitev. To je naše stališče. Evropska unija je hitro prenesla vse resolucije Varnostnega sveta OZN, prav tako smo sprejeli dodatne sankcije na ravni EU in ustrajamo pri izvajanju sankcij OZN. tudi v okviru več demarš državam v Aziji in Latinski Ameriki. Naprimer. Ustrajamo pri tem, da se v celoti izvajo vse sankcije in da jih spoštujejo vse države članice OZN. Gre za pritisk preko sankcij, omenjam pa seveda tudi kanal komuniciranja. Vprašali ste me, kakšne komunikacije potekajo in slišali smo že, da političnega dialoga zaenkrat ni. In tukaj želim čisto jasno povedati, da trenutno med državami članicami ni dovolj soglasja, da bi spet odprli politični dialog. Gre za vprašanje soglasja, ki je potrebno za to, da bi dosegli napredek. Zaenkrat tega soglasja ni. Nekaj stikov pa vseeno imamo preko diplomatskih misij nekaterih držav članic v Pjongjangu imamo nekaj diplomatskih misij in sicer Bolgarija, Češka, Poljska, Romunija, Nemčija in Švedska. To je šest držav, ki imajo diplomatske misije v tej državi in uh, Združeno kraljestvo tudi ima misijo, vendar Združeno kraljestvo ni več v EU. Zdaj imamo torej šest držav članic in tudi Francija ima kulturno, kulturni urad tam. Nekaj stikov je navezanih z vodstvom Severne Koreje, ampak čisto odkrito vam lahko povem, da ni napredka, vsaj ne na strani Severne Koreje, zato da bi izvajali resna pogajanja. In dokler tega ne bo, v bistvu ne moremo storiti kaj veliko kot Evropska unija. Pa še nekaj moram povedati. Nekateri stiki se izvajajo preko diplomatske misije, ki jo ima Severna Koreja v Londonu, to je bilo vsaj do zdaj. Videli bomo, kaj se bo zdaj odločila Severna Koreja zaradi Brexita. Najverjetneje bodo misijo premaknili nekam drugam v Evropski uniji. Gre za začasno navezovanje stikov z institucijami EU. Z vidika SSD lahko povem, da smo prisotni v omejenem obsegu zagotavljamo pomoč, ampak to je povezano z humanitarno pomočjo. Gre za razvojno pomoč, gledano čisto tehnično, ampak eh, to je mogoče obravnavati tudi kot humanitarna pomoč. Gre namreč za to, da ljudem v Severni Koreji zagotovimo orodje za to, da si sami pridelajo hrano. Gre za program oskrbe s hrano in uh, program se izvaja še naprej, zaenkrat pa ni humanitarne pomoči strani EU v tej državi, vsaj ne v tehničnem smislu, vendar ne morem izključiti, da tega ne bomo kdaj revidirali, morda se bo odločitev spremenila, morda bomo kdaj lahko začeli uporabljati tudi svoje instrumente za humanitarno pomoč. Pa še nekaj, O tem sem govoril že na začetku. Spodbujati želimo človekove pravice v Severni Koreji. Zadeve so res grozovite, ne bom šel v podrobnosti, ampak če si pogledate kakšnokoli poročilo, lahko vidite, da so razmere res grozovite. Zaporne kazni so res eh, grozovite, če ne že smrtna kazen za tiste, ki želijo državo zapustiti. No vse, načine, ki jih imamo torej na mednarodni ravni in v kontekstu OZN poskušamo pritiskati na Severno Korejo, da bi resno jemali človekove pravice. Pa še nekaj, na kratko, možnosti za denuklearizacijo jedrskega polotoka. Čisto odkrito, strinjam se s tem, kar smo slišali možnosti za napredek v bližnji prihodnosti se zdijo nizke. Več vrhov je že potekalo med ZDA in Severno Korejo, ampak napredka zaenkrat ni na področju denuklearizacije. tečejo srečanja med američani in Severno Korejo, vendar pri veliko vprašanjih imajo zelo različna mnenja, tudi kar zadeva opredelitev denuklearizacije. Medtem pa je treba domnevati, da Severna Koreja še naprej razvija orožje za množično uničevanje, tega ni mogoče skrivati in uh, dejstvo, da ne izstreljujejo raket, prav gotovo ne pomeni, da so nehali razvijati orožje. Prav nasprotno, naša predpostavka mora biti, da še naprej izvajo prizadevanja v tej smeri. Določene preizkusi se izvajo, še posebej kar zadeva balistične rakete in od leta 2019 so izvedli več uh, testov balističnih raket in to več kot v celotnem obdobju vlade Kim Jong-ila, torej očeta Kim Jong-una. Vidimo torej, da se pospešuje izvajanje preizkusov balističnih raket. Kaj si želimo doseči? Želimo si, da bi se spet začel proces pogajanj med Severno Korejo in Američani. To se še ni zgodilo, ne glede na to, da so potekali vrhi resnih razprav še ni bilo na to temo, vendar si želimo, da bi, to, mm, da bi se to zgodilo. Treba pa je vedeti naslednje. Ne vidimo možnosti, da bi Evropska unija odločilno prispevala k temu, da bi se zadeve začele odvijati. Sodelujemo seveda z vsemi, z ZDA smo v tesnem stiku, v tesnem stiku smo tudi z Južno Korejo, tudi z Japonsko smo v stiku, to je še ena država v tej regiji, ki mm, jo skrbijo dejavnosti v Severni Koreji. V tesnem stiku smo z vsemi temi partnerji, ampak eh, mi zaenkrat še nismo uspeli svojega. Eh, doseči. Čeprav smo na isti strani, Južna Koreja, Japonci in mi, pa tudi mednarodna skupnost nasploh, vsi si želimo, da bi ta proces stekel, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo. In ne vidimo možnosti, da bi se to zgodilo k malu, upoštevajoč seveda, da bodo novembra potekale volitve v ZDA in to prav gotovo vpliva na kalkulacije Kim Jong-una razmisliti mora o tem, ali je smiselno zdaj v tej predvoljenem obdobju ukrepati s provokacijo. Verjetno ne. No. Najverjetneje bo položaj pad veljal vse do konca predsedniških volitev in dokler ne bomo vedeli, kdo bo predsednik ZDA koncu leta. Hvala. Euh, euh, Hvala lepa za ponazoritev te situacije, ki res ni takšna, da bi nas lahko pomirila, ampak vseeno, gospod Veksar. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za zelo zanimive predstavitve. Ena pripomba, dve vprašanji. Mislim, da obstaja neke vrste paradoks kot ste že sami izpostavili. Končni cilj Kima je, da režim preživi, tako njega kot njegovih sodelavcev. In česar koli se lotevamo, moramo pri tem upoštevati tudi to premiso. Mi sicer lahko ponudimo spodbudo, da on poskrbi za denuklearizacijo. Ampak dolgoročno gledano bi s tem povzročili spremembo režima, ne pa zagotovili preživeti režima. Režim ne bi preživel revolucionarnih sprememb političnega sistema. Zato je pravzaprav zelo težko tu najti pravo rešitev. Dve vprašanji. Omenili ste tri magične besede. Denuklearizacija mora biti preverljiva, irreverzibilna in celovita. Mednarodna skupnost, predvsem ZDA, pa okleva pred umikom sankcij preden se izpolnijo ta merila. Zato me zanima, na kateri točki bo denuklearizacija razumljena kot irreverzibilna. Dolgoročno gledano je verjetno vse reverzibilno. Znanje, tehnologija sta dostopna na globalni ravni. Ampak, ko gre za denuklearizacijo, kdaj boste vedeli, da je irreverzibilna? Potem pa še v zvezi z dialogom, v zvezi z pogovori med ZDA in Korejo o denuklearizaciji. Omenili ste Evropo in Japonsko. Kaj pa Kitajska? Kitajska je velika država, ima velik interes. Zato me zanima, kako bi vi opisali politični pristop in tudi vlogo Kitajske v procesu denuklearizacije. Hvala lepa, gospa Kanjete Zajeles. Hvala lepa, gospa predsednica. Sama bi povprašala o nezakonitem toku denarja, ki prihaja do režima iz tujine. Gre za ogromne količine denarja in ta denar se uporablja tudi za jedrske programe, pa tudi za vse ostale potrebe, tudi za ustvarjanje podobe domnevno sodobnega mesta Pyongyang. Če vemo, v kakšni revščini živi prebivalstvo v Severni Koreji, je razcvet tega mesta res nekaj neverjetnega. Hvala lepa. Gospa Fotiga za IKR. Hvala, gospa predsednica. Rada bi se vam zahvalila za predstavitve. Pravzaprav se strinjam glede tega, da so možnosti za uspeh denuklearizacije precej nejasne in neotipljive, vsaj za bližnje prihodne obdobje. Imam pa vprašanje v zvezi s tem, kakšna bi bila lahko potencijalna drža Kitajske. Tu bi se navezala na vprašanje kolega. Namreč Kitajska ima na voljo cel nabor instrumentov, s katerimi bi lahko poskrbela za pozitiven preobrat v Severni Koreji oziroma v stališču Severne Koreje. Druga zadeva, koronavirus. Severna Koreja je država, ki je praktično brez zdravstvenega sistema. Večina prebivalstva trpi zaradi podhranjenosti, nimamo na voljo podatkov v zvezi z tem, kaj se dogaja v tej državi. Če bo nastopila humanitarna kriza, bomo verjetno morali kaj storiti. Trenutno se pogovarjamo o denuklearizaciji, ampak ali se v tem kontekstu omenja tudi humanitarna vprašanja? V tem primeru bo namreč oblikovana posebno drugačna dinamika. Merci. Hvala. Besedo predajam gostoma, da odgovorita na vprašanje in pripombe. Very... Najlepša hvala za vprašanja. Bom odgovarjal na vsako vprašanje posebej. Čeprav so nekatera vprašanja med seboj povezana. Denuklearizacija, reverzibilnost, irreverzibilnost, ja. Če se zapre nek obrat, če se znanstvenike preseli v ZDA nekam na sredi ničesar, morda se s tem res lahko sklepa, da je denuklearizacija irreverzibilna. Ampak vsaj v zasebnih pogovorih, pa morda tudi v javnih razpravah, se je omenjalo, kako bi lahko zagotovili večji nadzor, da smo že presegli točko reverzibilnosti pri Severni Koreji. Morda čez 50 let lahko o tem govorimo, ampak realno gledano se ne bo kaj k malu zgodil ta prelomni trenutek, ko bi lahko rekli, da je zdaj situacija irreverzibilna. Obe strani, tako ZDA kot tudi Severna Koreja, sta se v pogovorjih v Hanoju, v Štokholmu pogovarjali o tem, kako zagotoviti kakšno izjemo pri sankcijah. Namreč, če se sankcije odpravijo, jih je težko spet naložiti lahko se dopusti določena odstopanja za nekaj let in če Koreja izpolni svoje obveznosti, lahko začnemo razmišljati o tem, da bi sankcije odpravili. Potem so tu še diplomatski odnosi med različnimi državami in tako naprej in tako dalje. Ampak irreverzibilnost mislim, da ne obstaja več. Tudi če pogledate sankcije Združenih narodov, CBED obstaja. Res je, da trenutna ameriška administracija spreminja poročila in način sporočanja, ampak sam pravni okvir se pa ni spremenil. Glede Kitajske nisem tega omenjal, ker sem želel biti kratek, ampak po mojem mnenju bo vloga Kitajske bistvenega pomena. Prepričan sem, da je odnos med Severno Korejo in Kitajsko slab, ampak drug drugega potrebujejo s Xi Jinpingom se Kim Jong-un dolgo časa sploh ni želel srečati. Pravzaprav niti en, niti drug se nista želela srečati drug z drugim. Slišal pa sem, da je Kitajska pripravljena opraviti pogovore s Severno Korejo, če bo ZDA umaknila svoj ščit pred jedrskim orožjem nad Severno Korejo bomo videli, kaj se bo zgodilo. Sicer se strinjamo glede samega cilja. Kitajska se načeloma strinja s ciljem, da se zagotovi demokracija v tej državi. ZDA pa želijo biti zdaj bolj aktivno vključene v reševanje tako severno-korejskega vprašanja, kot tudi bolj nasplošno gledano vzhodno-azijskega problema. Kitajska je bila zelo jasna v svojih sporočilih. Tudi pred letom 2006, ko so izvajali jedrske poskuse, rekli so Severni Koreji, ne počnite tega, ne izvajajte teh sporazumov. Severna Koreja pa se je odzvala, kot se je. Njeno sporočilo je bilo, počeli bomo, kar želimo. Severno Korejo želimo spraviti na pot denuklearizacije če se pogovarjate s člani ostalih štirih delegacij, ki nista Severna Koreja in Kitajska, bodo rekli, da je bila Kitajska pravzaprav zelo konstruktiven akter v tem procesu denuklearizacije Severne Koreje. Še par vprašanj ste zastavili, ki so malce bolj kompleksna, tudi v zvezi s financiranjem. Če gremo nazaj v leto 2006, ko je bilo naloženih kar nekaj sankcij strani ZDA na Banko de Koreje, je to prizadelo celotno Korejo. Že v letu 2005 smo se o tem pogovarjali. In Severna Koreja je rekla, da se ne bo vrnila za pogajalsko mizo, če ne bodo odpravili sankcij, ki so bile naložene za to banko. Ampak Korejci vedo, da jih lahko ZDA prizadanejo tako, da se spravijo na banke, ki poslujejo na Kitajskem, v Singapurju, v Rusiji, tudi na vzhodu Rusije. In težko je potem nadzirati in preprečiti te denarne toke. Potem je tu še orožje za množično uničevanje. Nekaj pošiljk naj bi šlo iz Severne Koreje, ampak potem ni bilo plačila za to, tako da sklepamo, da te pošiljke niso bile poslane. Vemo pa, da so izvedli kibernetski napad na centralno banko v Bangladešu, tudi nekaj podjetij na Irskem je bilo predmet kibernetskega napada skoraj. Korejskega ravnanja ne bomo spremenili, če ne bomo delovali kot celotna mednarodna skupnost. Zanimivo je, da ste vprašali tudi o koronavirusu. Od izbruha je Severna Koreja praktično zaprla vsa svoja vrata. Severnokorejski diplomati ne smejo zapustiti države ali priti v državo. Zato bodo pogovori z ZDA še kar nekaj v časa v mrtvem teku, ne samo zaradi ameriških volitev, temveč tudi zaradi situacije v Koreji. Zanimivo pa je, da se je Severna Koreja obrnila na ZDA, prosila je za izjeme pri sankcijah, da bi lahko prejeli medicinsko opremo oziroma da bi lahko zdravniki, ki so želeli pomagati pri boju proti koronavirusu, tudi v Severni Koreji lahko vstopili v to državo. Obstajajo primeri, ko bo Severna Koreja bila prisiljena vstopiti v stik z mednarodno skupnostjo, sodelovati, se obrniti tudi na ZDA, če si to želi ali ne. O sankcijah smo se sicer pogovorili, ampak ne podrobno. Ne bom se zdaj spuščal v moralnost sankcij. Sankcije prizadenejo državljane v Severni Koreji. Z političnega in diplomatskega vidika, pa tudi z gospodarskega vidika, so sankcije prav tako prizadele Korejo, sicer Koreja ne bi prosila za izjeme pri sankcijah. Najprej vedno prosijo za odpravo sankcij, šele zatem se pogovarjamo o režimu in tako naprej. Severna Koreja se bo seveda morala vključiti v pogovore tako z mednarodno skupnostjo kot ZDA. Hvala lepa, še par dodatnih pripomb. Irreverzibilnost, kaj to pomeni? ZDA so pomembne in stališče ZDA je pomembno. Mi sicer sodelujemo kot Evropska unija, ampak ZDA se pogajajo. Kolikor vem, ZDA želijo poskrbeti za to, da se bo sprožil proces, ki ga ne bo druga stran ugrabila. Torej želijo se izogniti temu, da bi popuščali tu in tam in da bi potem Severna Koreja to zgolj sprejela in ničesar dala v zameno če prav razumem, ZDA želijo imeti pred seboj vsaj jasen načrt. Želijo si doseči sporazum. Zanimivo je, da želijo skleniti sporazum s Severno Korejo, kako priti od A do B. In B je težko predeliti, kaj je denuklearizacija, katere obrate je treba denuklearizirati. Ampak, če želimo priti do te točke, moramo najprej vedeti, kje ima Severna Koreja obrate, pa tega ne želi storiti iz razumljivih razlogov. Ampak irreverzibilno pomeni, da ZDA ne želijo sprožiti postopka, ki ne bi bil natančno opredeljen ali v katerem ne bi bilo jasno, kdo bo v katerem trenutku storil kateri korak v zameno zakaj. Skratka, želijo natančno opredeljen načrt tega procesa. Če in ko bodo na voljo jamstva v zvezi s tem načrtom, da bomo vedeli, da se načrt lahko izpelje, se lahko še vedno zgodi, po mojem mnenju, da ZDA še enkrat razmislijo vsaj o delu sankcij. Potem pa nezakoniti toki denarja v Severno Korejo to nas precej skrbi, prihaja do tovrstnih denarnih tokov. Panel strokovnjakov v Združenih narodih oziroma odboru za sankcije, ki se ukvarjajo specifično s Severno Korejo, skrbijo za izvajanje sankcij Združenih narodov. In ta panel strokovnjakov, panel mednarodnih strokovnjakov, ki so bili imenovani strani različnih vlad, spremlja to vprašanje zelo podrobno. Boste rekli, kako pa to počnejo? Tako, da se pač zanašajo na poročila držav članic Združenih narodov. Saj ne trdim, da imajo pred seboj celovito sliko, zanašajo se pač na poročila drugih držav. Države imajo svoje interese in lahko iskreno in odkrito poročajo o tem, kaj se dogaja ali pa tudi ne. Ta poročila se redno objavljajo, lahko jih preberete, so dostopna na spletni strani in v teh poročilih najdete vsebinsko pomembne informacije. Tudi mi smo se v svojih ukrepih do tretjih držav zanašali na ta poročila. To so naš ključni vir informacij mi kot Evropska unija nimamo neodvisne obveščevalne službe, ki bi spremljala, kaj se dogaja v posamičnih državah ali se res kršijo določbe v zvezi s sankcijami. Ta poročila so zelo pomembna in vam tudi omogočajo pregled na tem, kako denar prihaja v Severno Korejo. Več načinov obstaja. V zadnjem obdobju smo se predvsej osredotočili tudi na kibernetska vprašanja. Oni imajo osupljive kibernetske zmogljivosti, severnokorejski režim te zmogljivosti potem prodaja tretjim državam in tako ustvarja prihodek. Obstajajo pa tudi drugi instrumenti, ki se jih poslužujejo in vse to lahko najdete podrobno opisano tudi v teh poročilih. Kitajska strinjam se, da je res ključnega pomena za nadaljni razvoj dogodkov. Dogodki gredo lahko v eno ali drugo smer. Če Kitajska resno misli s tem, da bo pritisnila na Severno Korejo, potem bo dejansko pritisnila na njo ne glede na to, kaj se dogaja v trgovinskem kontekstu z Severno Korejo, vse poteka preko Kitajske. Če želite priti do Severne Koreje, morate iti preko Kitajske. Kitajska lahko zastavi trgovino, če to želi. Severna Koreja je pa zaradi tega pod hudim pritiskom. Če pa Kitajska ni resna glede izvajanja sankcij, je učinek ravno obraten. Potem bodo obstajali različni načini, kako lahko Severna Koreja pridobi sredstva, ki jih potrebuje. Gre za temeljno vprašanje, kako torej sodelovati s Kitajsko pri tem vprašanju. Zelo pomembno je konec koncev uvedeti tudi to, da je Kitajska kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov podprla zelo stroge sankcije, ki so jih naložili Severni Koreji. Strenjam se s tem, kar je bilo prej rečeno. Kitajska ni pripravljena sprejeti testiranja jedrskega orožja na svojem vrtu. Zato se je pripravljena pogovarjati s Severno Korejo in rekel bi, da je pripravljena delovati konstruktivno v odnosu do Severne Koreje, če se bo Severna Koreja primerno obnašala. To pa opredeljuje Kitajska, kaj je primerno in minimum bi bil, da se ne izvajo jedrski testi. Še sklepna misel koronavirus v tem trenutku zagotovo nalaga velik gospodarski pritisk na Severno Korejo, kot tudi na druge države, med drugim Kitajsko. Najlepša hvala. Hvala obema gostoma. Se upravičujem, ker sem malce pritiskala na vaju ob koncu, ampak čas nas priganja. Mi imamo pa še eno točko na dnevnem redu. To točko bomo obravnavali brez nazoč.